dobro jutro nadaljevali bomo z delom odbora libe za nami je skupno glasovanje z odborom ekon čas je da se lotimo dnevnega reda kjer smo zaključili včeraj popovdne po dolgem glasovanju pred nami je eh, še vedno točka 38, posebna poročila Evropskega varuha človekovih pravic oziroma točka 37 je pred nami. Aha, poročevali se gospod Koeljo, nadzor eh, zunanih morskih meja. Eh, pretekli četrtek je bil zadnji trialog. Gospod Kojelj bo dobil besedo in nam bo predstavil eh, zadnje eh, stanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Z veseljem vam lahko povem sledeče. Zadnji trialog je potekal v torek sa pomočjo poročevalcem v senci Cecilije Vilkstrom, eh, gospe in drugih, smo dosegli končni dogovor. Naj se zahvalim vsem političnim skupinam za prizadevanja v zvezi s tem dosjejem. Prizadevali smo si za dogovor pred koncem tega mandata. Naj povdarim, da smo izpolnili naše poglavitne prioritete. Par več, ta uredba predstavlja sedaj veliko izboljšanje v odnosu do sedanjega sklepa. Spoštujemo um, uh, to, da bomo sedaj to sprejeli v razumnem času. spremenili smo sistem odziva Evropske unije, zato da bi preprečili smrti na morju. In tretjič, imamo obvezne pravila, kar se tiče iskanja in reševanja. Sedaj imamo eh, določene uh, nujne faze in pa eh, sedaj imamo tudi obvezne enote, ki mora, se morajo odeležiti in reševati življenje. Naša podlaga je ukvir za pomorski nadzor. V tem kontekstu pa potrebujemo tudi konkretna pravila, tako da bomo lahko obvladali tudi iskanje in reševanje. Toda to pokriva samo koordinacijo, ki jo, eh, ki jo, za katero je odgovoren Frontex. Sedaj imamo tudi ukrepe v primeru prestreganja in pa eh, torej, eh, ukrepi so zgolj izjemni. Sedaj imamo hierarhijo. Um, torej, preden bomo vedeli prisilne ukrepe, bomo posegli po drugih ukrepih. Črtali smo možnost um, zavrnitve oziroma vračila nazaj na morje. Obstaja samo možnost, da rečemo plovilom, da ne smejo vstopiti v notranje vode. In še ena točka, okrepili smo potrebo po več solidarnosti. Imamo specifični eh, člen in pa uvodno navedbo o solidarnosti. Solidarnost je nujni dejavnik za to, da bi zagotovili zagotavljanje temeljnih pravic za zadevne osebe. In končno, okrepili smo tudi eno načelo, zato imamo posebno uvodno navedbo. Sklicujemo se na pravosodje. Imamo tudi četrti člen, kjer nam je uspelo uvesti številne izboljšave. Pravica do življenja in pa spoštovanje načela nevračanja. To so temeljne pravice Evropske unije in držav članic in treba je zagotoviti popolno spoštovanje in pa izvajanje. Naj se zahvalim Evropski komisiji za sodelovanje eh, in pa litvanskemu in grškemu predsedstvu. Mislim, da so vsi trdo delali za to, da bi našli rešitev pred volitvami. Če boste parlament in svet potrdila besedilo, za katerega smo se dogovorili na trialogu, potem bomo uspešni in bomo uspeli zamenjati sklep sveta, kar se da hitro. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kojelja. Vidim, da nihče ne želi besede. Nihče ne dvigne v roke. Aha, gospod Bronx, izvolite. Beseda je vaša. Preden damo besedo komisiji in svetu. Izvolite. načelo uh, eh, nevračanja ste omenili, omenili ponovno. Pravzaprav je to pr eh, bili ček za neznano število ljudi, ki prihajajo iz nevarnih držav. Ampak kar v resnici to pomeni, je to, da kdorkoli pride na evropske obale iz nevarnih držav, ne more biti poslan nazaj. Če torej pogledamo logične ali nelogične posledice, potem uh, raje povabimo vse prebivalstvo iz vseh nevarnih držav sveta v Evropo. Dobro, hvala lepa. Še kdo želi besedo, gospa Sargentini, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Um, Skakela je poročevala sosinci, ampak danes ne more biti tu. Oziroma danes gospod ne more biti tu. V njenem imenu želim povedati sledeče. Zeleni se zahvaljujemo Karlosu Koelu za dobro delo. Mislim, da ste uporabljali močen jezik, kar se tiče nevračanja. V zadnjem trenutku smo uvedli tudi pravno pomoč za ljudi na eh, plovilih. Seveda, točka boja za nas je še vedno ta, da je možno ljudi izkrcati v tretji državi. To je tu še vedno možno. Ali bo to teoretična vaja, ali pa se bo to dejansko tudi dogajalo v prihodnosti, to moramo še počakati. Tudi zelo smo nezadovoljni z načinom, kako so poskušale države članice najti način, da bi izkrcali begunce v tretji državi. To bo potem, takoj ko se bo to zgodilo, bomo sprožili sodne postopke ali v Štrasburgu ali v Luksemburgu, kajte no, čeprav ste uvedli kar dobre določbe, kar dobra varovala. Če tudi imamo ta varovala, še vedno mislimo, da bi to lahko vodilo k temu, da ljudje ne, bo, mo, ljudje ne bodo mogli zaprositi za a, prebežališče v Evropi to da čestitamo vam za dosežene rezultate. Hvala. Če nihče drug ne želi besede, potem je čas, da nam kaj povesta komisija in grško predsedstvo. V imenu komisije je tu gospa Hili. Gospa Hili, izvolite. Ja, hvala lepa, dobro jutro. Komisija bi se rada zahvalila poročevalcu in parlamentu, pa tudi predsedstvu za dober dosežen napredek v zvezi s tem dosejem. Zelo smo zadovoljni s tem rezultatom, kajti kompromisno besedilo po našem mnenju izpolnjuje vse cilje predloge Evropske komisije. Hvala lepa in upam, da, bo da bo sa zakonodajalce lahko potrdila to besedilo. Gospod Kolecis iz vrst grškega predsedstva, želi to besedo? Da, hvala lepa. Vse vas lepo pozdravljam. Tudi sem bi se rad zahvalil poročevalcu in pa vsem političnim skupinam, ki so podale konstruktivne prispevke. Uspelo nam je doseči dober in uravnotežen dogovor. Imeli smo štiri neformalne triloge. To je dober dosežek, izpolnili smo tudi roke in ta zakonodajni dokument nam bo, uspela, nam bo uspelo sprejeti pred volitvami. To je uravnotežen kompromis, spoštuje pravice ljudi in hkrati predstavlja tudi dodano vrednost za države članice, ki bodo morale izvajati to in se udeleževati operacij Frontexa. Hvala lepa za končni rezultat. Predsedstvo upa, da bomo potrdili končni izid v Koreperju in da bo 20. februarja odbor Libe v Evropskem parlamentu to prav tako potrdil. Hvala lepa. Torej, drugih komentarjev nimamo v zvezi z trialogom. Če želite sklepno besedo, gospod Kejljo, je beseda še enkrat vaša. Hvala lepa, naj odvrnem gospi iz Argentini. Hvala lepa za dobro sodelovanje. Hvala lepa tudi za zeleni prispevek. Onesli ste številne pomembne predloge sprememb, ki smo jih tudi vključili v končno besedilo po mojem mnenju, ne moremo preprečiti izkrcanja v tretje države, to da morali bi določiti konkretna pravila in zato smo si tudi prizadevali. Kot gospa Sargentini ve, do sedaj se nobena operacija Frontexa ni zaključila tako, da bi kdo pristal v tretji državi. Torej, to je, do sedaj se to še nikoli ni zgodilo. Seveda moramo določiti pravila, zato da bi določili, kaj se bo zgodilo, če bi do tega prišlo v prihodnje. Toda prepričan sem, da smo to storili na najboljši možni način, tako da smo dosegli dogovor med svetom in parlamentom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Koeljo. To je vse v zvezi s to točko. Toda napovedujem sledeče. Do desetih. oziroma ob desetih imamo tukaj um, varuhinjo človekovih pravic Emily O'Reilly. Eh, ob desetih bomo torej nadaljevali, torej predlagam petminutni premor kajti čakamo na varuhino človekovih pravic. Hvala lepa za vaše potrpljenje.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 Kolegice in kolegi, prosim vas za pozornost. Nadaljevali bomo z našim delom. Z nami so naši gostje. Z nami je varuhinja človekovih pravic, ki je bila pravkar izvoljena. Ta mandat je bil obnovljen in sedaj je varuhinja nova, to je gospa Emily O'Reilly. Ona nam bo poročala o preiskavi na lasno pobudo o operaciji Frontexa v marcu 2012. Varuhinja je eh, izdala osnutek priporočil v aprilu 2013. Potem pa je varuhinja sprejela posebno poročilo novembra, potem ko je prejela mnenje Frontexa, kajti eh, Frontex je zavrnil eno od priporočil. Torej, besedo bomo dali gospe O'Reilly, da nam bo predstavila preiskavo in pa posebno poročila. Potem pa bomo dali besedo gostu, ki je prvikrat z nami, gospodu Ilku Lajtinenu, direktorju Frontexa. On nam bo predstavil agencijo in pa njeno delo. Potem pa bo z nami še, boste z nami še Aidan Aybünger in pa Štefan Kessler so predsednika posvetovalnega foruma za človekove pravice Frontexa. Predstavila bosta mnenje tega posvetovalnega foruma o temu vprašanju. Gospa Inguen Goer še ni z nami, kajti očitno je pristala v prometnem zamašku. Vsekakor jo pričakujemo. Začeli pa bomo s predstavitvijo posebnega poročila varuhine človekove pravic, gospe O'Reilly. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za vaše tople besede. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa, da ste mi dali to priložnost, da vam lahko predstavim posebno preiskavo. Frontex pomaga državam članicam pri nadzoru zonanih meja. Moj urad je uvedel posebno preiskavo kajti prišlo je do pretožbe v zvezi z Frontexom na področju človekovih pravic. Naj že na začetku povem sledeče. Odlično sem sodelovala sa Frontexom tekom te preiskave in eh, podprli so 12 od 13 mojih priporočil. Frontex pa je zavrnil eno priporočilo, da bi ustvarili notranji sistem za obravnavo pritožb. Zato sem izdelala posebno poročilo za Evropski parlament. Ne trdim, da bi tak mehanizem rešil kompleksna migracijska vprašanja, ki so v srcu te zadeve, to, da vsaj bi bil to korak proti temu, da bi vzdrževali oziroma spoštovali eh, človekove pravice, katerim smo zavezani na podlagi listane temeljnih pravic. In tudi Frontex je eh, del eh, tega, eh, te listine, tako kot tudi druge institucije. Soočamo se z velikimi pravnimi in človeškimi izzivi. Prihaja do napetosti med legitimnimi interesi, torej po eni strani pravne zadeve, po drugi strani pa um, zaščito oziroma izpolnevanje prošen za azil. Frontex sodeluje z državami članicami. Uh, in poskuša doseči ravnotežje med eh, tema dvema poloma. Frontex mora sedaj delovati skladno z listino v svojem delu. Frontex mora izdelati tudi takšne režime, zato da spodbuja skladnost z listino človekovih pravic. Ta sistem vključuje tudi kodeks eh, ravnanja, ki se nanaša na delovanje eh, Frontexa in pa vključuje tudi ustanovitev posvetovalnega foruma o človekovih pravicah. To so koraki, ki jih zelo, po, zelo pozdravljamo. Marca sem uvedla eh, posebno preiskavo eh, in sicer v zvezi z izpolnjevanjem Frontexa obveznosti iz listine. Nasplošno smo gotovili, da Frontex eh, je dosegel napredek pri izpolnjevanju. Toda organizacija nima mehanizma, da bi obravnaval eh, primere kršitve človekovih oziroma temeljnih pravic. Nimamo notranjega oziroma ni notranjega mehanizma za obvladovanje eh, pritožb. In to je velika pomankljivost. To pomeni, da se Frontex ne more povsem zavedati um, težav, ki, do katerih pride. Ljudje torej nimajo možnosti, da bi probleme rešili neposredno s Frontexom. Če pride torej do uh, To pa pomeni, da, da, eh, eh, da, da mm, ni nobene dokumentacije in nobenega reševanja, če pride do kršitve človekovih pravice strani Frontexa. Frontex še ni sprejel tega mojega 13. priporočila. Frontex pravi, da eh, pride do posamičnih primerov in da je to v odgovornosti posamičnih držav članic, kjer pač pride do incidenta. To pomeni, da Frontex meni, da nima neposredne odgovornosti tukaj. Svet Evrope pa je eh, to označil kot nevarno. In da to sproža to, da se potem eh, agencija in pa države članice druga drugo eh, obtožujejo. Odgovornost morda Frontex deli za državami članicami, po mojem mnenju. To, da ni sprejemljivo mnenje, da Frontex nima nobene odgovornosti. Če si pogledamo spletno stran, potem vidimo celo vrsto dejavnosti, ki jih izvaja Frontex, torej načrtovanje skupnih operacij, informacije o priseljevanju in pa hitri odziv, pri čemer se uporabljajo evropske enote, če pride do kriznih situacij na zunanjih mejah. Nesporno igra Frontex kritično vlogo pri evropski eh, politiki preseljevanja. Sprejemam pozicijo Frontexa, da se države članice na terenu udeležujejo operacij. Sprejemam tudi to, da ni vedno jasna razdelitev odgovornosti, to da dejstva, dejstvo obstaja, da so države članice dale na voljo uradnike na mejah in da se to vse dogaja pod evropsko zastavo. In po mojem mnenju je jasno, da ti ljudje delujajo pod uh, zastavo Frontexa soočajo pa se s hudimi izzivi, temu smo bili priča v preteklosti in ne moramo pričakovati, da bi zmedeni ljudi, ki, eh, oziroma ljudje v stiski, ki prispejo na mejo, sami ugotovili, kaj je pod katero odgovornostjo. Tukaj imamo pomembno načelo in to je, da vsaka oseba, ki deluje kot uradnik pod evropsko zastavo ali pa z evropsko uniformo, mora biti soodgovoren skupaj za državo članico evropskim inštitucijam, vključno z Evropskim parlamentom. Pomislimo na Lampeduzo v preteklem letu in pa na druge pretekle humanitarne katastrofe na evropskih mejah. In zato je nujno, da se Frontex neposredno ukvarja s pritožbami priseljencev. Ta odbor zelo dobro ve, da je vse odvisno od pravnih sredstev. Moramo uvesti mehanizem, ki bo omogočil ljudem, da se lahko pritožijo. V pododboru za človekove pravice smo se o tem že pogovarjali o prisotnosti Evropske komisije in rečeno je bilo, da eh, Frontex nima pravne podlage za to varuhinja ni, dejala, ni prosila Frontexa naj podvaja del Evropske komisije. Tudi nismo prosili Frontexa naj uvede disciplinske postopke, ki bi lahko sprožil sankcije uh, svojim, um, za svoje osebje. Zahtevamo samo to, da se Frontex odzove na pritožbe za učinkovitimi postopki. To bi moralo veljati za vse evropske inštitucije. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa O'Reilly, za vaše poročilo. Sedaj pa gospod Lajtinen, direktor Frontexa. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Vse vas lepo pozdravljam. Zahvaljujem se odboru Libe za organizacijo tega dogodka. Posebej se zahvaljujem Evropski varuhini eh, za človekove pravice za odlično sodelovanje pri obravnavi tega zelo pomembnega vprašanja. Dovolite, da omenim nekaj dejstev, preden se lotim jedra zadeve. Ko govorimo o nadzoru meja, potem uh, moramo imeti pred očmi tri stvari. Priseljevanje, boj proti kriminalu in pa omogočanje bona fide prestopanja meja. Prime tu še ena točka. letno uh, ljudje 700 milijonkrat prečkajo mejo, pri tem uporabljajo dovoljene prehode. In v preteklem letu je številka nezakonitih eh, prestopov maja znašala 170 tisoč. Ključno vprašanje je odgovornost in ta razprava poteka od kar sem prevzel eh, direktorsko mesto, torej od leta 2005. Odgovornost za nadzor meja, to izhaja, kot je določeno v pogodbah, je pri državah članicah. Hkrati pa ima Frontex tudi svojo lastno odgovornost. Včasih so te odgovornosti jasno opredeljene, Toda kot eh, po pravilu se to tolmače na različne načine. Rad bi spregovoril o 26. členu A eh, poslovnika Frontexa. To je zapisano sledeče. Frontex bo uvedel učinkovit mehanizem za spremljanje spoštovanja človekovih pravic pri vseh svojih dejavnostih. Kar se tiče same preiskave, to je bila eh, preiskava na lastno pobudo in je eh, potem imela za posledico 13 priporočil. Oporočilo izraža zadovoljstvo eh, varohinje češ da se je Frontex uh, pozitivno odzval na 12 priporočil od 13. Glede naslednje točke bi bil rad povsem jasen. Frontex ni zavrnil 13. priporočila. To je priporočilo M, da, bo, da se bo uradnik ukvarjal s pretožbami glede človekovih pravic ki jih uvedejo določene osebe v javnem interesu in da bo tudi zagotavljal upravno podporo za ta namen. Torej, to je bilo priporočilo, ki je sprožilo odgovor, ki smo ga dali varuhini. Torej, tega nismo zavrnili. Toda sklicevali smo se na naloge uradnika za človekove pravice. Ta nima diskrecijskih pravic. Kar bi rad povedal je sledeče. Tega ne, morete, ne smete razumeti kot, da si želimo izogniti svojim odgovornostim. Tukaj gre za priporočilo M, o katerem govorimo. Kot smo izvedeli, gre tukaj za zelo širokosežno zadevo. In kot je dejala varohinja, poslovnik oziroma uredba Frontexa nam ne zagotavlja zadostnih določb in sproža vprašanje glede tega, kdo ima tukaj odgovornost države članice ali Frontex oziroma agencija. To ostaja eno vprašanje, ki ni pojasnjeno. To je zapisano v poročilu v javnem interesu. To moramo še nekoliko bolje pojasniti. Naj vam povem, kaj že imamo, potem pa bomo lahko videli, kaj bi še lahko izboljšali. Torej, imamo izkušnje za obravnavo pritožb. Določene pritožbe sprožijo uradniki v skupnih operacijah ali pa posamezniki, zlasti pa nevladne organizacije, včasih drugi. Imamo tri postopke, ki jih že izvajamo. Imamo sistem poročanja pri resnih zadevah, potem imamo kodeks ravnanja, tukaj imamo podrobne določbe o teh zadevah in imamo še standardne operativne postopke. SOP se imenujejo. Kar se tiče 26.a člena uredbe Frontexa, kjer je zapisano, da mora agencija uvesti učinkovit eh, spremljevalni mehanizem, To je v končni fazi. Naslednji teden bomo imeli upravni sestanek, kjer ko bomo razpravljali o tej zadevi v upravnem odboru, potem pa bomo to odobrili. Potem je tukaj še posvetovalni forum. Eh, predsednik tega posvetovalnega foruma je danes z nami, foruma je danes z nami in tudi ta posvetovalni forum je upleten v ta postopek imamo pet eh, sestankov upravnega odbora letno. In standardna točka na dnevnem redu je, da se ukvarjamo z incidenti, ki se nanašajo na človekove oziroma na temeljne pravice. Po pravilu je to vedno predmet razprave eh, držav članic na sestanku upravnega odbora. Kaj je to pomembno? To je omenila tudi varohinja treba imeti pred očmi relevantne kategorije osebja, ki so vključene v dejavnosti Frontexa. Najboljša možnost za vpliv je seveda osebje Frontexa. Potem druga kategorija so eh, nacionalni strokovnjaki, ki delajo za agencijo, to da plačujejo jih države članice. Tretja kategorija, to je nova kategorija, To je uvedla spremenjena uredba. To pa so gostujoči uradniki. In imamo določena pravila, kar se tiče njihove vloge. In to so osebe, ki odigrajo vlogo izvajanja prava pri teh uh, skupnih akcijah. Velika večina oseb, ki izvajajo izvršna pooblastila in ki opravljajo poglavitno ulogo so gostujoči uradniki. To so uradniki držav članic, ki se odeležijo operaciji. Imamo pa še nekaj drugih kategorij, kot so naprimer tolmači in tako naprej. To je kot trikotnik. Treba si je namreč pogledati različne možnosti, kako vplivati. In dlje, ko gremo proti državam članicam, večja je njihova uloga in manj lahko mi povemo, kaj je treba storiti in kaj ne. In to je ena kritičnih točk tukaj. Torej, kaj bo naslednji korak? Naj strnem. Številni elementi že obstajajo. Imamo pravila, imamo standarde, imamo zahteve mislim, da moramo nadalje razvajati te obstoječe eh, prakse, začenši z eh, sistemom spremljanja. To je treba razviti, kolikor se le da. Mislim, da potrebujemo eh, tesnejše vizi z varohom človekovih pravic in veselim se, da, bomo, da bo varohinja lahko obiskala agencijo. To, da kaj je moje sporočilo to? Sedaj se eh, že govori o tem, da bi spremenili uredbo Frontexa. Torej, ocena sedaj poteka in verjetno bo to pomenilo, da bomo dobili predlog za spremembo uredbe Frontexa. Zato bi bilo dobro za vse nas, da imamo jasne odločbe, temelječe na evropskem pravu, ki ne bi zavezovali samo agencijo, kar je tu lažje del, ampak da bi pojasnili tudi ulogo evropskih teles, torej Frontexa nad državami članicami. Kajti realnost je, da države članice zelo natančno poskrbijo za svojo suverenost zlasti, ko gre za uh, uveljavljanje prava na splošno in pa nadzor meja, ne glede na to, ali sodelujajo pod koordinacijo Frontexa. Hvala lepa hvala za predstavitev stališča agencije frontex e, zdaj nam bo sta spregovorila še gospa Junger in gospod Štefan Kessler. E, predstavila bosta e, mnenje posvetovalnega foruma. prosim, če z nami delite svoje stališče v zvezi s tem. Lahko začne kdorkoli želi in si potem razdelita čas. Hvala, gospod predsednik, hvala za povabilo na uh, sestanek odbora Libe. To je prvič, da posvetovalni odbor lahko spregovori uh, z vami kot posvetovalni odbor Frontexa. Uh, pregledana uredba Frontexa ima to določbo o posvetovalnem forumu, namreč da zagotavlja na svete eh, Frontexu in eh, to izhaja tudi iz vaše motivacije in vaše vključenosti eh, v času predtem. Eno leto in pol zdaj sodelujemo s Frontexom, zagotavljamo jim na svete. V našem forumu je 15 organizacij, civilne družbe, mednarodne družbe, in tudi agencije za temeljne pravice so vključene. Pomembno je povedati tudi naslednje. E, treba je skrbeti za e, človekove pravice migrantov in zato se zauzemajo vse te agencije in vsi organi, ki sedijo v odboru posvetovalnega odbora. Poskrbeti moramo tudi za e, zaščitna sredstva, za načine varovanja pravic migrantov. In eh, v zvezi s tem se pogovarjamo tudi z eh, varuhinjo človekovih pravic. Varuhinja je prav povedala, da Frontex eh, spodbuja človekove pravice in postavlja standarde kot Evropska agencija pri skupnih operacijah. Popolnoma se strinjamo z jasnim razlikovanjem med pritožbenimi mehanizmi in pa mehanizmi nadzora. ogledati si moramo obe eh, vrsti mehanizmov. Pri Frontexu se zdaj vzpostavlja mehanizem eh, spremljanja in nadzora. Uradnik je za to odgovoren, eh, ima vodilno vlogo pri tem ter tesno sodeluje tudi s posvetovalnim forumom. Mi govorimo o tem, kako vzpostaviti učinkovit sistem na tem področju in to že približno leto dni kaj še dela Frontex, to je že povedal direktor Frontexa, kaj lahko Frontex naredi, da zagotovi dostop do pravosodja, da vzpostavlja mehanizme. Eh, na ta način lahko zasleduje tudi posamezne pritožbe. Tukaj govorimo o pritožbah posameznikov glede kršitev človekovih pravic. In sicer eh, gre za pritožbe, eh, ki zadevajo operacije Frontexa. Ne bom govorila zdaj o skupnih operacijah Frontexa. Eh, direktor je, jih je že nekaj predstavil oziroma omenil. Omenil je več scenarijev. Eh, tukaj govorimo o različnih vrstah osebja pri Frontexu, ki so vključeni v operacije večkrat pride do kakšnega incidenta ali pritožbe v kontekstu uh, osebja Frontexa. Gotovo je to odgovornost Frontexa namreč, da obravnava take pritožbe. Če pa si bolj podrobno ogledamo različne scenarije, ki jih je izvršni direktor tudi predstavil, takoj vidimo, da je zelo jasno, da prihaja tudi do pritožb drugih ljudi, ne samo osebja Frontexa in te so lahko učinkovite samo, če jih eh, obravnavajo tudi organi držav članic. Zato je za Frontex ključnega pomena, da pri vzpostavljanju takega nadzornega mehanizma eh, najde neko skupno rešitev z državami članicami glede posameznih pritožb. Eh, potekati mora tudi neodvisna preiskava takih incidentov. In eh, naloga tega nadzornega mehanizma je, da dobro določi eh, vloge posameznih akterjev in da vzpostavi tudi ustrezne postopke. Nimam veliko časa in to so zapletene stvari, ampak eh, tudi gospod Kessler bo povedal nekaj v zvezi s tem. Here, Mi opravljamo eh, dobro delo na tem področju. Strinjamo se z gospodom direktorjem, da bi bilo dobro, če bi ombudsmanka razložila, kakšne so pritožbe, ki so v javnem interesu. Upam, da bo varuhinja eh, to podprla. Posamezne pritožbe so tiste, lahko ne gre za žrtev, ampak za uh, neko humanitarno organizacijo, ki vloži pritožbo. Te primere je treba ločiti od splošnih pritožb. In sicer eh, pri splošnih pritožbah gre pa za pritožbe nad uh, ravnanjem uh, na področju priseljevanja nasplošno. Naj povem, da bi Frontex poleg tega mehanizma nadzora prošen in pritožb lahko eh, še naprej poročal tudi o različnih incidentih pri skupnih operacijah. Zagotavljati bi moral tudi informacije o Eh, pritožbah in kršitvah v jeziku, ki jih eh, zadevne osebe razumejo. Poleg tega so potrebne preiskave in sankcije v določenih primerjih. Radi bi, da se eh, Frontex poveže tudi z nacionalnimi varuhi človekovih pravic, nacionalnimi organizacijami za človekove pravice in tako naprej. Na ta način se bodo lahko obravnavale prošnje posameznikov oziroma pritožbe posameznikov. Še nekaj naj povem. Če v Frontexu Eh, pride do eh, pritožbe, potem bo eh, gospa varuhinja potrebovala več sredstev za obravnava takih pritožb. Kje pa dobiti denar za to? Tudi pri nacionalnih operacijah prihaja do pritožb na primer v sredozemlju potrebujemo tudi nacionalne mehanizme za obravnavo takih eh, prošenj in te bi morali eh, še okrepiti. hvala gospod kessler eh, vi ste tukaj predstavnik žrtev prvič jim je z nami posvetovalni forum tudi gospa igungor je z nami prvič kot predstavnica posvetovalnega foruma. Predstavniki agencije eh, oziroma predstavnik agencije gospod Lajtinen je eh, podal svoj prispevek, prav tako varuhinja človekovih pravic in oba so predsednika posvetovalnega foruma. Zdaj se lahko javite k besedi in postavite kakšno vprašanje. Kar nekaj rok sem že videl. Gospod Brons, vi ste se prvi javili k besedi, zato kar izvolite. Običajno je, da rečemo, da so človekove pravice neodtujljive in da jih eh, morajo uživati vsi. To je res. Eh, po, v skladu s četrtim členom eh, konvencije naprimer prepoved mučenja in telesnih kazni je dober primer tega. Ampak eh, določene ljudi se obravnava tudi uh, drugače. Naprimer ljudje, ki so uh, uh, obtoženi, da so nezakoniti priseljenci, izgubijo um, določene pravice. E, naprimer, ne morejo se prosto sprehajati oziroma prosto potovati po EU. E, eh, organi eh, nadzora morajo eh, zaslišati migrante glede njihovega izvora, še posebej takrat, ko ti migranti svoje dokumente namerno uničijo. In migrante je zato treba tudi pripreti in zaslišati. Povsem se strinjam, da je treba rešiti in zaščititi ljudi, ki so v nevarnosti. Ljudje eh, imajo dožnost, da to storijo vendar pa eh, teh migrantov potem ne smemo nagraditi s tem, da lahko ostanejo v Evropi, ampak bi jih morali vrniti v njihovo izvorno državo. Vendar pa ponavadi priseljenci eh, lahko ostanejo v Evropski uniji ali pa če jim je ta prošnja zavrnjena, vseeno ostanejo. Eh, pred nekaj časa smo eh, slišali, da ljudje, ki jim je zavrnjena prošnja za azil, eh, dobijo nek papir, na katerem piše, da naj bi zapustili Evropsko unijo, ampak nihče jih potem v to ne prisili oziroma tega ne nadzoruje. Odnosi med uh, uradniki in pa migranti uh, morajo biti eh, nadzorovani. Eh, ljudje, ki eh, želijo nekaj doseči, tudi ki želijo doseči, naprimer, azil, ki je bil zavrnen, eh, bodo zato uporabili vsa sredstva. Pogosto pa se ne pritožujejo sami priseljenci, ampak nevladne organizacije v njihovem imenu in to brez uh, odobritve samega migranta. V običajnem pravu imajo zaposlovalci oziroma delodajalci odgovornost za svoje zaposlene. Lahko jih disciplinirajo ali pa tudi odpustijo, če eh, zaposleni ne ravnajo v skladu s pravili. Tukaj pa nimamo nobenih takih pravil. Frontex bi moral imeti odgovornost tudi za eh, zaposlene v svojih državah članicah oziroma ta predlog se mi zdi kar eh, preveč ambiciozen. Gospa Sargentini, izvolite. Ko sem prisluhnila govorcem, sem se počutila nekoliko osamljeno v svojem prepričanju. Če ne bomo previdni, potem bodo države članice eh, outsourcale svoje storitve in Evropska agencija ne bo mogla eh, v celoti prevzeti odgovornosti za vse stvari, ki bi lahko šle na robe. Prav je, da se take odgovornosti prenese nazaj na države članice, ampak uh, varuhinja eh, človekovih pravic tega ne more storiti. Če bomo to delali, ne bo demokratičnega nadzora in eh, dogajal se bo eh, outsourcing ne samo storitev, ampak tudi odgovornosti. Dobro razumem, da direktor neke agencije tega ne more rešiti. Moje vprašanje za vas pa je naslednje. Parlament. Eh, je razpravljal o rezultatih trialoga o reševanju na morju, kaj lahko pri tem naredimo in kaj ne. Moje vprašanje za vas vse pa je, kakšen manevrski prostor nam še ostane, kako lahko zagotovimo, da bo nekdo odgovoren za to, da poskrbi za begunce in za to, da stvari ne bodo šle na robe. Potem pa še nadaljevanje prispevka gospoda Keslerja. Rada bi, da mi uh, govorci odgovorijo, kdo se lahko pritoži, uh, katere pritožbe moramo vzeti resno. Seveda Frontex ni eh, primerno mesto za to, da se pritožimo, če imamo mnenje o Dublinu ali o kakšnem drugem zakonodajnem aktu. Uh, ampak če nek eh, priseljenec ali nevladna organizacija eh, želi vložiti pritožbo, mora imeti referenčno točko, kamor se lahko obrne. In meni eh, zaenkrat še ni jasno, kako to vse skupaj deluje. Hvala, gospod Klejs. Hvala, gospod predsednik. Gospod O'Reilly, gospa O'Reilly je govorila o eh, mehanizmu pritožb. Eh, v Frontexu, zauzela se je za to na koncu svoje predstavitve, pa je omenila tudi katastrofo na Lampeduzi, ko je umrlo na stotine ljudi. E, meni se potem tako izprožijo vprašanja, e, ali ni bil Frontex na nek način odgovoren za smrt teh nekaj sto ljudi. To je zelo uh, nevaren način razmišljanja. Če prihaja do uh, neupravičenih prošen, kaj naredite z njimi? Sam sem potoval v Španijo in si ogledal, kako tam deluje Frontex. Opazoval sem njihove vsakodnevne operacije in govorili smo z mnogimi ljudmi. Govorili smo z ljudmi, ki so prečkali Gibraltar, potem eh, z ljudmi, ki delajo za Frontex, ki so zaposleni v policiji in tako naprej. In jasno nam je postalo, da eh, mnogi, ki ne izpolnjujejo pogojev za status političnega begunca, lažejo, da bi ta status vseeno pridobili. In ta eh, status skušajo pridobiti v eni od držav članic EU. Če to upoštevamo, me zanima, kako boste zaščitili osebje, ki dela pri Frontexu pred neupravičenimi prošnjami, pred lažnimi prošnjami. Imamo nek notranji mehanizem nadzora, ampak kako uh, lahko zagotovimo, da takega sistema ne bodo izrabljali ljudje, ki si prizadevajo za status begunca. E, morda je to njihov edini način, da ostanejo na območju EU continuer je dois faire part un peu de ma Hvala. Kot gospa Sargentini, moram povedati, da sem jaz tudi malo zmedena glede določenih stvari, ki smo jih danes slišali. Po drugi strani pa je to drugačen pristop do predstavitve, ki smo jo imeli prej o napredku po reformi pravil Frontexa. Če si ogledamo obravnavo pritožb, o tem smo namreč govorili in o tem smo govorili tudi v času reforme, vidimo, da stvari niso bile dobro obravnavane, ne dovolj natančne, ni nobenih Eh, jasnih smernic, eh, prek katerih bi se lahko izognili dvoumnostim. Zato mislim, da moramo stvari rešiti, moramo iti naprej. Ampak delo, ki ga opravljate, morate meliti na določenih pravilih. Eh, nimam še jasne ideje o tem, kako to poteka hvala. Zdaj pa bodo spregovorili vsi naši gostje. Slišali smo različna stališča o eh, delu varuhinje človekovih pravic, direktorja Frontexa in tako naprej. Morda lahko odgovorite eh, na vprašanje v zvezi z vašo prvo predstavitvijo vašega dela. Hvala, hvala za vsa vprašanja in mnenja. Po mojem mnenju so vsi ti komentarji eh, bili relevantni. Eh, vsi si prizadevajo za notranji mehanizem nadzora, vsi eh, smo veliko slišali o prekrivajočih se vlogah in o kompleksnosti tega vprašanja. Po mojem mnenju bi morali imeti dobro financiran, strokovni, neodvisen mehanizem in ta bi nam pomagal, da bi se lahko izognili prekrivanju odgovornosti. Na ta način bi morali ukrepati v prihodne. Evropska investicijska banka ima zdaj odličen notranji mehanizem nadzora, pa so se pri vzpostavljanju tega mehanizma eh, in pri eh, zunanjem delu tudi soočali s težavami moji kolegi so pripravili eh, memorandum o razumevanju in na ta način so se izognili številnim težavam ki so bile na začetku prisotne. frontexu eh, tudi želim podati povabilo da skupaj z nami eh, sodelujejo pri reševanju določenih problemov. gospod claeys je vprašal o lažnih pritožbah. S tem se bo moral soočiti vsak ombudsman in vsak, ki obravnava prošne. E, na svetu so tudi policijski ombudsmani, ki obravnavajo e, take lažne pritožbe in pomagajo policiji v državah članicah. Oni imajo tisto ustrezno znanje, ki je potrebno in pa tudi institucionalne kapacitete, pri katerih lahko odkrijejo, ali so določene pritožbe upravičene ali ne. drugače, imate nek eh, mehanizem nadzora, potem eh, vam bo to pomagalo pri reševanju takih vprašanj. Naj odgovorim še gospodu Bronsu, eh, glede kriminalcev, ki tudi prečkajo meje. Seveda se kriminalci ne uh, identificirajo, kar tako ne obrnejo se na nek organ. Uh, in mislim, da bi tudi takem primeru notranji mehanizem nadzora pomagal obravnavati težave. Potem eh, so tu še pristojnosti držav članic, Frontex. Mm, če eh, izve za neko kršitev na ravni države članice med eno svojih koordiniranih dejavnosti, eh, ko gre za naprimer vračanje ali karkoli drugega, bi tudi moral imeti možnost, da se pritoži na komisijo Eh, torej komisija bi potem to urejala. Notranji mehanizem eh, eh, nadzora bi pomagal rešiti takšne probleme. Zato predlagam, da na tem področju sodelujemo in stvari uredimo tako, da bo vse skupaj koristno za institucije in za ljudi. Hvala, gospa O'Reilly. Zdaj pa gospod Leitinen. Hvala. Hvaležen sem za vse komentarje članov in članic odbora veliko stvari eh, se je ponovilo že večkrat tekom našega sodelovanja. Naj si najprej ogledam to, kakšne pritožbe smo do zdaj prejeli v različnih kategorijah. Velik del pritožb, eh, ki so bile naslovljene na nas, Eh, so obravnavale eh, različne pogoje priprtja v državah članicah. Potem gre za določene pomorske operacije reševanja. Eh, to vsi poznamo, poznamo problematiko tega vprašanja. Govorili ste o ne toliko smernicah, ampak pravilih, o katerih poroča tudi gospod Koeljo. Tretja kategorija pritožb, ki tudi ni majhna, pa zadeva pritožbe ali e, kritike evropskih politik, bodi si glede vračanja, bodi si glede migracij. Mi eh, smo naslovniki za take pritožbe. Potem imamo tudi posamezne primere. In to je zdaj tisti, tisto področje, o katerem trenutno govorimo, torej posamezne pritožbe. prišlo je tudi do namernih poskusov, da se izčrpajo zmožnosti agencije glede različnih kategorij pritožb. Ampak pustimo zdaj to ob strani. Zelo korisno je bilo, da ste omenili tudi Evropsko komisijo. Mi pri obravnavi takih pritožb eh, skušamo dobiti čim več informacij iz eh, države članice, ki jo to zadeva. Eh, Pri nekaterih primerjih smo eh, bolj uspešni, informacije dobimo hitro in so poglobljene, pri drugih smo manj uspešni. Po eh, drugi strani pa take informacije vedno predamo naprej tudi komisiji, kajti ona je eh, varuhinja pogodb in rešuje stvari tudi v državah članicah. To je zelo pomembno. Nisem omenil. Eh, posebnega kodeksa ravnanja za operacije vračanja. To je še en instrument oziroma orodje, ki smo ga razvili v dobrem sodelovanju s posvetovalnim forumom. To dobro odraža tudi potrebe, o katerih eh, zdaj govorimo. Proučili smo model Evropske investicijske banke glede pritožb Tam obstajajo zanimivi elementi, sistem je logičen in pripravljeni smo uh, proučiti, kako bi ta sistem deloval tudi v našem primeru. Namesto, da se držimo vseh teh problemov in izzivov, ki smo jim uh, bili priča in tukaj me morate dobro razumeti, bi sam rad pogledal tudi prek tega mehanizma pritožb. vedno znova naletimo na eh, vprašanje, kakšna je vloga in pripravljenost držav članic, da Frontexu dajo dostop na določena področja. S tem pa se lahko ukvarjamo samo tako, da vzpostavimo jasne določbe. V drugih besedah, če drugače povem, eh, oblikovati bi bilo treba zakonodajo skupaj z Evropskim parlamentom za to področje. Zato bi rad pogledal eh, malo prek tega mehanizma pritožb, ki daje različne rezultate. Morali bi vzpostaviti nek eh, eh, odločen sistem in zato si bom prizadeval v naslednji reformi Frontexove uredbe to bi rad izkoristil kot priložnost, da stvari razvijamo naprej, ne pa da se ukvarjamo z vsakim problemom posebej in potem rečemo, da je stvari ne mogoče urediti. Ni nemogoče in mi smo predani temu delu. Vendar pa moramo razumeti uh, celotno področje, celoten obseg eh, tega dela in pa vloge vseh posameznih akterjev želite spregovoriti še vi iz posvetovalnega foruma? Izvolite. Rada bi vas še enkrat eh, spomnila, da imamo zdaj več informacij glede dela Frontexa kot v eh, zadnjem letu in pol oziroma pred letom in pol, ko smo začeli sodelovati. Eh, na nobeno Frontexovo dejavnost ne smemo gledati izolirano. Rada bi povdarila to, kar sva s Štefanom že omenila. Pomembno se je ponovno ogledati obstoječe strukture v državah članicah. E, tam obstajajo nacionalne organizacije, ombudsmanov in e, e varohov človekovih pravic, e, organizacije varovanja človekovih pravic. E, Frontex eh, lahko obravnava posamezno pritožbo eh, v sodelovanju z državo članico, ki jo to zadeva, vendar to ni vedno najboljši način. Eh, proučiti moramo obstoječe nacionalne strukture in jih narediti bolj učinkovite, ko gre za reševanje teh težav in za razna nadomestila žrtvam. Hvala. Gospod Kessler. Hvala lepa. Kratek odgovor na eno krajših pripomp enega od članov. Ne, govorimo o pravosodnih pripombah kot Frontexu, ki bi bil pravosodni organ. Vsak javni organ mora preiskovati kakršen koli primer kršitve človekovih pravic. Torej, vsakašne informacije, ki prihajajo iz nevladne organizacije ali katerega koli individualnega opazovalca, je potrebno upoštevati. To stori osebe Frontexa ali pa organi držav članic. O tem smo govorili. Naj vas spomnim. da neurejeni imigranti seveda še vedno imajo človekove pravice, govorimo pa o kršitvah človekovih pravic v tem kontekstu. In morda še nekaj za zaključek, nekaj komercialnega, če smem temu tako reči. Pripravljamo letno poročilo našega posvetovalnega foruma. In kot sem že dejal, delujemo že nekaj več kot leto prepričan sem, da odbor tudi zanima, kaj je posvetovani forum v zadnjem letu počel in seveda smo veseli, da vam bomo lahko posredovali to letno poročilo, ko bo pripravljeno in ga bomo lahko objavili. Thank you. Hvala lepa. Hvala lepa za vaša stališča. Če ni nadaljnih pripomp. če ne želi kdo zastaviti še kakšnega vprašanja, potem se vam zahvaljujemo. Hvala lepa, gospe O'Reilly, hvala lepa gospodu Lajtinenu in hvala lepa tudi predstavnikoma posvetovalnega foruma. Čez nekaj minut bomo nadaljevali z naslednjo točko. Hvala lepa. tako dve minuti pred načrtovanim časom ob enajstih smo imeli to točko na dnevnem redu sedaj je že skoraj enajst tako da prehajamo na točko devetintrideset gre za dopolnilno oceno učinka o uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb naš cilj je da prisluhnemo predstavitvi podjetja Milieu LTD. To je v sodelovanju eh, z našim oddelkom študija na zahtev odbora Libe. Zahtevali smo zdravo študije leta 2012 o predlagani direktivi o enakem obravnovanju oseb. Študijo je torej pripravilo podjetje Milje in to je potem upravljala enota za upravljanje študijami. Razdeljena je bila. Gre pa torej za enako obravnavo oseb, ne glede na invalidnost, starost, spol, spolno usmerjenost, verospovedi in tako dalje. Danes imamo tukaj predstavnika te enote, ki bo pravil predstavitev. Lahko samo obžalujemo, da je že leta, odkar govorimo o tem vprašanju v odboru, že leta je ta direktiva o enakem obravnavanju vseh blokirana strani sveta. spomnim se leta 2009, ko smo začeli, je bila to velika prednostna naloga za prihajajočo komisijo. Nekateri smo ustrajali, odločno ustrajali. pri najvišjih uradnikih komisije, tudi pri Barozu, da bi ta mandat moral se uresničiti, pa se to ni zgodilo. Direktiva je še vedno blokirana v svetu. Že štiri leta. In seveda lahko to samo obžalujemo. Tako smo vedno bolj prepričani, da je veliko zadev v Evropski uniji v krizi, ne samo finančno upravljanje in evro, tudi zavezanost načelom, vrednotam, kar se tiče enakih pravic za vse po vsej Evropski uniji. Torej, prisluhnimo gospodu Leven Taltanu, ki je znanstveni koordinator enote za ceno plivov. Potem pa bomo poslušali še poročalca, poročalca Senci, glede točk, o katerih je potrebno spregovoriti tudi predstavnik komisije bo dobil besedo in tudi grško predsedstvo. Najprej pa dobi besedo enota za presojo vplivov. Prosim. Hvala lepa. Dobro jutro vsem. Približno deset minut imam, tako da bom kratek. Želel bi na hitro povedati, kakšni so cilji in obseg te študije, področja, ki smo jih ocenili, kajti vsega seveda nismo ocenjevali in prednosti in stroški, ki smo se jih ogledali, potem pa še nekaj podrobnosti, kar se tiče rezultatov in nekaj kratkih zaključkov. Najprej, kar se tiče obsega te študije, področja obravnave, nismo si vsega ogledali, gledali smo si prednosti in slabosti, kar se tiče ponudnikov javnih storitev in kar se tiče MSP-ev. Torej, nismo si na širše ogledali prednosti in pomankljivosti glede na družbo. Kar se tiče za, razloga, zakaj imamo to področje delovanja, sta v bistvu dva elementa. Najprej pomisleki, ki smo jih slišali v svetu Evropske unije, kar se direktive tiče. Govora je bilo o pomankanju ocen glede učinka obstoječe zakonodaje, in potem pomisleki glede razdelitve pristojnosti, torej gre za vprašanje subsidijarnosti, sistemov socialne zaščite in kriterijev dostopnosti v tem oziru. In potem tudi nekaj pravnih pomislekov glede nekaterih členov. Tudi kar se tiče stroškov v javnem sektorju in MSP-ju. In tukaj smo se osredotočali. Komisija je že izvedla obsežno presojo vplivov in to je že nudilo veliko informacij in podatkov, kar se tiče širših prednosti in stroškov za družbo. To smo potem tudi povzeli v končnem zaključku. Ne govorimo torej o širših prednostih celotne družbe, govorimo pravzaprav iz dopolnilnega vidika te študije ocene plivo komisije. Ne gre za nekaj ločenega. Kar se tiče pristopa, ki smo se ga izbrali, kot sem že dejal, nismo mogli pregledati vsega. Direktiva zajema zelo veliko različnih sektorjev. Veliko razlogov za diskriminacijo in veliko ukrepov bi bilo potrebno pregledati. Morali smo torej si ogledati področja, kjer bi ukrepi lahko pomenili največje stroške in prednosti in potem smo torej skušali zagotoviti, ugotoviti, katera področja so tista, kjer bi se to najverjetneje zgodilo. Nismo govorili o področjih, ki so, izjema, ki so izjeme v direktivi, kar se posebnih potreptiče. In potem si tudi nismo ogledali področje, ki niso pomembno za MSP in javne storitve. Nekaterih področji torej si to nismo ogledali. Potem smo se ogledali področja, kjer je največ diskriminacije in spet to je povezano s proporcionalnostjo. Osredotočamo se na najpomembnejše zadeve prednosti in stroškov. Kateri ukrepi bodo potrebni, kakšni so potencijalne prednosti in pomankljivosti določenega ukrepa v določenej državi članici. Morali smo torej razumeti, kateri ukrepi so potrebni. Ogledali smo si, kaj so druge države članice že storile, znotraj Evropske unije, pa tudi mednarodno. Ogledali smo si tiste, ki nekako smatramo za take, da imajo dobre prakse, že vrsto let izkušen kot sta Avstralija in ZDA, predvsem kar se tiče zakonodaje na področju invalidnosti, to je področje, ki smo si ga najbolj ogledali. Še en element je bil dostopnost podatkov. Želeli smo, da bi se osredotočili na obstoječe podatke. To so torej bili elementi, ki so nam pomagali določati, katere sektore bomo pravzaprav spohodzenevali. kar se tiče našega predmeta ocene, smo si ogledali administrativne in regulativne stroške. To so stroške za državo, naprimer priprava zakonodaje, priprava novih nadzornih organov ali prilagoditev leteh, dvigene javne zavesti. Potem smo si ogledali tudi generične stroške za javne storitve in MSP. -je. To so vsa vprašanja, kjer je potrebno upoštevati nekatere področja, kot so izobraževanje, eh, pravne pritožbe in tako dalje. Verjetno največ dela pa smo opravili s sektorsko specifičnimi ukrepi. Kateri so torej tisti specifični ukrepi za prilagajanje na področju izobraževanja, zdravja in tako dalje. Seveda smo ocenili prednosti. To so prednosti, ki jih lahko izkoristujemo SPI in javne storitve. Ne gre pa tu za prednosti, ki bi jih lahko čutili posamezniki, invalidne osebe, naprimer. To izvaja komisija. Še enkrat moram to povdariti. Na pet držav članic smo se osredotočali za to, da bi lahko študija bila izvedljiva. Češka, Nemčija, Romunija, Španija in Švedska so vzorčni primer, torej so naš vzorec, tudi geografsko. Pogledali smo si razmere vsake teh držav članic. Rezultat je tak, da so številke, ki jih vidite, precej specifične za posamezne države članice in za specifične razmere v teh državah. To je bilo upoštevano. Naprimer, ali je na voljo podnaslavljanje pri televizijskih programih. To je zelo različno od države do države. In te podatke smo uporabili za našo oceno. Katera področja smo si še ogledali? Čisto na kratko. Najbolj pomembno področje, kjer bodo potrebni ukrepi in to bo povzročilo precej stroško, je področje invalidnosti, diskriminacija, kar se tiče invalidnih oseb. Potem smo si ogledali izobraževanje, socialno skrbo, druge storitve in tudi stanovansko politiko. Pod drugimi storitvami imamo pravosodne stanove, hotele in tako dalje. Tukaj gre veliko krat za dostop do zgradb. To smo si ogledali prav tako življenje v skupnosti. Obstaja zahteva, da invalidnim osebam omogoča življenje v določeni skupnosti, da imajo vse to možnost. To so bila torej glavna področja. Kar se tiče starosti, pa smo se gledali dva scenarija. Nakratko bom to omenil, rinoker in depresija. In potem spolna usmerjenost. Tukaj smo se ogledali družbene prednosti, torej enaka obravnava kar se tiče prednosti in davko. Torej, kot lahko vidite, nismo zajeli vsega. Diskriminacija proti religioznim skupinam tega nismo zajeli in to zato, ker so tipi stroškov ali ukrepov, ki bi jih pričakovali, bili taki, da ne bi povzročili velikih stroškov. Zelo na kratko. Imam čas? Da, da, pravi gospod predsednik. Prosim, prosim, kar končajte. Torej, na kratko bom razložil, kaj smo ocenjevali in potem bom najdel rezultate po sektorju. Še pet minut potrebujem. Zakaj nismo vsega se ogledali? Veliko je ukrepov ali diskriminacije, ki temeljijo na predsotkih. To se zdi očitno, vendar pa to pomeni, da je veliko ukrepov takih, da potrebujejo usposabljanje, kar se posameznika tiče. To v bistvu torej ne prinaša znatnih stroškov po sektorju. To je torej primer, zakaj diskriminacije proti religioznim skupinam ni bilo v tej oceni. Kar se tiče zaključko, najprej, kar se tiče splošnih prilagoditevnih stroškov in zakonodaje, šlo je za usposabljanje, prenos, nismo pa ocenili nadzora in izvajanja. Zakaj ne? Zato, ker to ni obveza po to direktivo. Mislimo, da je to očinkovit način, da zagotovimo, da se zakonodaja izvaja v praksi na nacionalni ravni, vendar pa to ni obveza po direktivi in tega nismo ocenjevali. Če bi to ocenjevali, bi ti stroški lahko bili znatni, je pa seveda vse odvisno od strukture nadzora in izvrševanja, ali gre za samo regulativo, to je običajno cenejše, ali pa gre za certifikacijo, naprimer. Vsaka organizacija bi potem morala imeti certifikat o izpolnjevanju določb in potem bi stroški narasli. Potem imamo tukaj kar precej stroškov, ni stroškov, za regulativne stroške. Tukaj gre za države članice, Švedska, naprimer, 735 milijonov Španija pa čez 5000 milijonov evrov. Torej, z vsemi temi številkami, ki vam izdajamo, morate vedeti, da se skupaj temelji na podlagi različnih verjabilnih podatkov. To je direktiva, torej in lahko potem države članice imajo različne možnosti pri izvrševanju te številke, se lahko pomega gor ali dol, odvisno od tega, kako države članice resnično izvajajo, glede na verjabine podatke, ki jih ima na voljo. Vendar pa tako lahko približno vidite, za kakšne stroške gre. Gremo naprej. Verjetno je najbolj pomembno področje, kar se tiče dostopa do zgradb. In tukaj imamo dostop do komercialnih zgradb in stanovanskih zgradb. Imeli smo torej diferenciran pristop. Kar se komercialnih zgradb tiče, govorimo o dostopu na javnih področjih, pri stanovanjskih pa moramo imeti dostop do celotne zgradbe, torej, ker je to vaše stanovanje, vaš dom. Različne države članice imajo različne zakone, kar se tiče dostopa do stanovanj in to smo potem tudi upoštevali. In stanovanska zgrada, tukaj govorimo o zasebni lastnini, torej prihaja do razlike, kar se pravnih zavest tiče. Katera vprašanja smo se ogledali? Število zgrad, obstoječ dostop, To je pomembno, ne začenjamo z ničle, začenjamo z točke, kjer so nekatere zgradbe že dostopne, naprimer komercialno področje, okrog 40 odstotkov, pri stavanskem področju pa okrog 10 odstotkov. To so naše ocene, resnično so razlike velike. Torej, veliko je bilo različnih faktorjev, ki smo jih ogledali. Pomembno pa je razumeti, da so stroški zelo odvisni od tega, ali so spremembe na ad hoc podlagi, ali je potrebno podati zahtevo strani invalidne osebe, ali pa se vse uredi že z anticipacijo, kar se komercialnih ustanov tiče. Se to dosega z nacionalnimi standardi. V ZDA in drugih državah se to že počne, torej obstaja neka pravna gotovost, kar se teh standardov tiče na splošno, lahko torej vidimo, da je ad hoc pristop tak, da bo prinesel niže stroške. To je še prav posebno pomembno v stanovanskem sektorju, kjer se ljudje selijo morda vsakih 20 let, naprimer. In število oseb, ki mora imeti dostop do 200 milijonov stanovanjskih zgrad Evropske unije, precej omejeno. Potem pa še drugi faktor, obstaja precejšna razlika med izvajanjem tega v 20-letnem ali 5-letnem obdobju. Torej, letni stroški za izvajanje so precej visoki, če imamo daljše obdobje za izvajanje. Za komercialno lastnino je zanimivo, da je ocenjeno, da bi pri 100-letnem obdobju lahko pričakovali, da bodo vse zgradbe, vsa lastnina posodobljena. To so torej ključni zaključki. Naj omenim tudi, da sicer to so znatni stroški, vendar pa sprememba demografije v družbi kaže na to, da je to področje vedno bolj pomembno. Prebivalstvo se stara in prednosti dostopa v tem sektorju se povečujejo. Kje vidimo prednosti? pri različnih skupinah ljudi, ne samo pri invalidnih osebah, naprimer tudi pri mladih, pri ljudeh z mla, majhnimi otroki, pa tudi pri tistih, ki še nimajo formalno priznano invalidnost, imajo pa omejitve, kar se gibanja tiče. Sedaj pa še življenje v skupnostih. To smo si ogledali, ker je to obveza po konvenciji Združenih narodov. Gledali smo si, kaj je potrebno storiti za to, da bi invalidne osebe lahko zaživele v skupnosti in ne v ustanovah. Lahko si vidimo razpon stroškov in tukaj so podatki še bolj raznoliki. Naprimer, v petletnem obdobju izvajanja imamo 69 do 259 milijonov evrov, kar se tiče prehoda iz institucionalne oskrbe do oskrbe v skupnosti. Še bolj pomembno je, da mislimo, da ne bo možno popolnoma se odmakniti od sistema ustanov do popolnega sistema oskrbe v skupnosti. Torej, ta dvoj sistem bo moral ostati in to bo povečalo stroške. Prav tako lahko vidite, da Švedska nima institucij, to je ena država, celoten sistem torej temelji na oskrbi skupnosti. Morda bi lahko stremeli k temu, vendar pa potrebno je upoštevati, da so stroški dvakrat višji kot v drugih državah članicah, kar se tega vprašanja tiče. In potem lahko vidite, da daljše kot je obdobje izvajanja, nižji so letni stroški. Mediji, Kot sem že dejal, obstajajo različni načini, kako se lahko to izvaja. Direktiva ni prav specifična, glede tega lahko predvidimo, da bodo vse televizijske postaje morale podnaslavljati vse svoje oddaje. Če bi se to zgodilo, bi to pomenilo zelo velike stroške. Želeli smo se ogledati sorazmeren pristop in različne pristope, ki že obstajajo v različnih državah. Gledali smo se stroške glede na največje trivijske postaje in smo skušali torej doseči neko določeno raven podnaslavljanja, ko bi dosegli čim več ljudi, torej 100 odstotno podnaslavljanje za omejeno število TV postaj. In lahko vidite, da stroški niso tako visoki, kot je morda pri stanovanski politiki, odvisno od države članice. Je tudi od koliko ur se oddaja in od stroška denskega podnaslavljanja. Vizi smo 300 evrov na uro. To se nam zdi poprečna cena glede na um, danske razmere. To je potrebno upoštevati. In potem še zadnji dve področji, ki smo si ogledali. Diskriminacija glede starosti. To je bilo zapleteno področje. Govorimo o zdravstvenem področju, govorimo o več milijardah evro industriji. In ni bi si bilo možno gledati vseh področje, kaj bi bilo potrebno storiti za ta področja. Druga težava je bila, da ni nujno jasno, ali enaka obravnava se enače z diskriminatorno obravnavo. Morda imamo manj starejših ljudi, ki bi dobili določene storitve, primarno z mladimi, vendar pa morda to ni diskriminatorno. Morda, morda gre za popolnoma pravičene razloge. Glede na to smo si izbrali dva sektorja, kjer se je zdelo, da imamo dokaze diskriminacije in je to prizadelo veliko bolnikov, ki je šlo za velike stroške, kjer smo imeli podatke in smo se potem strinjali glede metode zdravljanja. Mi smo depresijo in potem tudi zdravljanje ledvic. Videli smo, da so tisti, ki so starejši od 65 let, imeli manj možnosti za transplante. Imeli pa smo zelo veliko težav, da bi dokazali, ali je to resnično diskriminacija ali ne. Torej, to je potrebno upoštevati. Vseeno smo vse skupaj vsi ogledali, tudi stroške, lahko pa vidite, da je to resnično različno po državah. Na Češkem bi po naših ocenah videli določene prednosti. V Nemčiji in Romuniji pa obstajajo stroški, primer Španijo, kjer, bi imeli še, kjer ne bi imeli ne stroškov, ne prednosti. Torej, zelo raznoliko je in zelo sektorske, sektorsko specifične analize so potrebne, da bi videli, kakšni so vplivi. Depresija. To je bilo zelo pomembno vprašanje za starejše od 65 let, čeprav posebno mentalno zdravje nezdravljeno, je to eden glavnih razlogov za samomore pri tej starostni skupini. Okrog 10 odstotkov starejših od 65 odstotkov, 10 odstotkov manj jih je dobilo diagnoze, da so depresivni kot mlajši odrasli. Kateri so razlogi, da ni enake obravnave? Vidimo, da po vseh državah članicah bi morali imeti neto prednosti in to zato, ker imamo preventiven učinek in to potem pomeni, da lahko ljudje le delajo. Zelo veliko je torej prednosti, ki jih je potrebno upoštevati, če zagotovimo enako obravnavo. In potem končno, kar se tiče spolne usmerjenosti, primarni strošek, verjeten strošek, kar se tega tiče, enako obravnava za na davčnem področju naprimer tam, kjer imajo prednosti za poročene pare. Tu smo videli, da je samo v eni od petih držav članic bilo tako, da ni bilo zakonodaj, kar se enaka obravnava tiče, ali pa je bila možnost imeti isto spolne skupnosti ali poroke. Samo Češka, s temi petimi, bi imela stroške in ti stroški niso tako znatni. In razlog za to je, da je število partnerstv v državah, ki smo jih ogledali po Evropski uniji in tudi širše, istospolnih partnerstv precej razmeroma nizko. Torej, tudi če imamo veliko število davkov, ki jih je potrebno harmonizirati, je malo prizadetih ljudi in zato splošni stroški, skupni stroški ne bi bili tako visoki. To so torej splošni rezultati kar lahko vidimo, na večini področji ne bi imeli znatnih stroškov. Morali smo se ogledati manjše število sektorja in v večini sektorja torej stroške ne bili znatni. Tam, kjer pa bi to pomenilo znatne stroške, je pri boju proti diskriminaciji in dostopu do infrastrukture. Zato se veliko teh stroškov tudi pojavlja. Tudi kar se tiče regulative, kar se tiče oskrbovane zakonodaje, so stroški precej nizki. Daljša kot je izvajanje, nižji so letni stroški, to je pomembno. Vendar pa seveda je potrebno doseči ravnovesje, kajti to je temeljna pravica, to so temeljne svoboščine, enaka obravnava in potrebno je uravnotežiti stroške in koliko časa se potrebuje za izvedbo teh ukrepov. In kot sem že dejal prej, za konec, imamo kar nekaj različnih možnosti za izvajanje strani držav članic, od tistih najbolj ekstenzivnih do najbolj minimalnih. Skušali smo si ogledati, kaj se počne po svetu, zato da bi lahko videli, kateri bi bil tisti razumni pristop in to so potem rezultati, ki jih imamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev. Bila je zelo zanimiva gospod Romej, da niste bili tukaj, ko sem dejal, da že leta, že leta svet blokira direktivo o enaki obravnavi. To je užalovanje vredno, to je sramota, to je politično vprašanje. In smo torej izvedli to študijo, da bi se tega resno lotili. Tudi predsedniku Barozo in ostalim visokim radnikom komisije smo že povedali, da se mora nekaj storiti, pa še vedno vse skupaj tiči v svetu. Zgodba še ni končana. Želimo pa povedati, da brez enake obravnave pred zakonom po vsej Evropski uniji ne boste v krizi samo evro in finančno upravljanje, temveč tudi mi kot predstavniki Evropske unije, torej tudi politika, dokler ne bomo razrešili tega vprašanja. Gospod Romeda sedaj bi želeli slišati vaše mnenje kot poročevalec glede horizontalne direktive o enake obravnavi v zadnjih letih. Potem pa bomo začeli tudi z razpravo. Prosim. Hvala lepa. Ali boste spregovorili tudi komisijo in svet? Želite, da bi morda najprej spregovorili komisijo in svet? Da, da, seveda. Pojav, ob, povabljeni so grško in celo prihajajoče italijansko predsedstvo, mislim, da je tukaj. Morda bi tudi želeli podati prispevek, ampak najprej vi, prosim. Prav, hvala lepa. Najprej bi rad umestil vse skupaj v kontekst. To je razprava, ki traja že kar nekaj let. Ko smo začeli s tem mandatom, smo poskušali zagnati spet politično kolese, da bi sprejeli to direktivo. Komisija je storila svoje, je bilo pa to blokirano v svetu, v bistvu zato, ker je kar nekaj držav bilo proti temu, nekateri drugi pa so oklevali. Torej, to je bilo nekaj, kar je. Yeah bilo slabo politično sporočilo prebivalstvo, ni šlo samo za škodo. Zato smo skušali sodelovati s predsedstvi, nekateri so bili zelo dejavni in saj na začetku, ko smo tesno sodelovali s španskim predsedstvom, pa tudi z belgijskim, smo razvili dobro sodelovanje. Potem pa smo se kmalo zavedli, da bodo razprave resnično težavne v svetu, ne v parlamentu. Kaj ti spomnimo se, parlament je že sprejel besedilo svojim stališčem v zadnjem mandatu, to je še veljavno. Tega se nismo dotaknili, nismo spreminjali, zato je bilo zelo jasno, da je blokada na strani sveta. Osebno sem skušal z različnimi predsedstvi doseči premike, vem pa, da je na tehnični ravni veliko pomislekov, veliko tehničnih vprašanj je spornih. Tem je bilo govora na tehnični ravni, torej soočamo se v bistvu s politično pozicijo. Tehnične vprašanja niso eh, tako težka. Čeprav vemo, da tudi to ni enostavno. V tem kontekstu so stroški eden glavnih pomislekov pri izvajanju direktive. Zato smo menili, da bi bilo dobro videti, kaj to točno pomeni. Dejstvo, da bi naj bilo izvajanje direktive zelo drago. Za zelene je seveda nepomembno, da omenjamo stroške pri izvajanju temeljnih svoboščin. In to bom zelo konkretno in eksplicitno povedal. Verjetno ne samo za zelene, za večino partnerjev, s katerimi sem se pogovarjal. Je tako. Enakost, načelo enakosti, mora biti izvajano ne glede na stroške, kajti vsi vemo, da so enake pravice nekaj, kar je veliko bolj pomembno kot ekonomska dimenzija izvajanja. Ker pa je prišlo do blokade, smo menili, da bi bilo dobro izvesti študijo in zato smo predlagali, in cenim podporo, ki smo jo dobili strani enote za presev plivov, da smo dobili vse te podatke in smo začeli o tem razmišljati. Potem pa smo imeli tudi prosili, da izvede to študijo. Naj povem nekaj o sami študiji in potem tudi o zaključkih. Kar se študije tiče, vsi vemo, in to je bila naša težava od samega začetka, da je to, kar smo jih prosili, zelo težko storiti. V bistvu zato, ker so nekatere razmere zelo špekulativne. Zelo težko je konkretno oceniti, kakšni bodo stroški. To je že nekaj, kar je koristno, ko govorijo nekateri, nekatere države, da je to zelo drago tega se je torej potrebno lotiti v političnih tonih in ne ekonomskih. In potem drugič, to se potem navizuje na zaključke, v bistvu na vseh področjih, s katerimi se ukvarjamo, lahko najdete kakšno področje, ki je bolj dovzetno za stroške, za više stroške naprimer, ko gre za invalidne osebe. Za drugo področje, to ni tako pomembno, kaj ti to lahko kompenziramo s prednostmi te direktive. Torej, res je, nismo zajeli vseh dimenzij direktive v teh razmerah, to je potrebno izpostaviti, zato je torej študija skušala pojasniti, področja, ki jih je potrebno zajeti in tista, ki jih ni potrebno zajeti. In potem še nekaj. Ko začnemo razmišljati o stroških, želimo seveda potem razmišljati tudi o prednostih te direktive. Kajti, če imamo nediskriminatorno politiko kot načelo, po vsej evropski Uniji bi to ustvarilo več socialne kohezije, manj diskriminacije in bi torej stroški povezani s to diskriminacijo lahko bili zelo znižani. In to so torej te prednosti, če bi to imeli. Ne gre na to, da je za nas to načelno vprašanje ne samo vprašanje prednosti. In potem končno zaključki. Zdi se, da znatnih stroškov ne bo kar se tiče diskriminacije na osnovi predsotkov. In to je tisto, kar je pomembno. Dejstvo, da ne glede na to, da bi v nekaterih vidikih lahko našli kakšne stroške za izvajanje, pa bi potem končni rezultat bil verjetno tak, da ne bi smel biti preveč drag. Imamo še en vidik, ki ga je potrebno upoštevati. To je tudi besedilo, ki smo ga sprejeli v parlamentu, to je dejstvo, da se lahko pogajamo o časovnem razporedu. Torej, pomembno je, ali se to izvaja v petih ali dvajsetih letih. To je torej ta manevrski prostor v svetu. Želeli smo prepričati nekatere države, ki vklevajo, da bi se tukaj premaknile. In to kaže, da je pomembno, da nadaljujemo v tej smeri. Žal, tega ne bom doživel kot poslanec v Evropskem parlamentu, ko se ne bom vrnil na naslednji mandat, upam pa, da bodo moji nasledniki v naslednjem parlamentu imeli več sreče, kot sem imel sam. Rad bi, da bi to bila ena ključnih zahtev za naslednji mandat. Moram pa seveda povedati, da sem precej frustriran, ker vidim, da se to ne bo kratkoročno začelo izvajati. Grško in celo italijansko predsedstvo, to cenim sta vzela to resno. Vem, da države se to obstajajo. Z veliko državami smo se pogovarjali. Pozivam pa države, da se tega enostavno lotimo politično odgovorno, kratkoročno gledano. In potem še nekaj kratkih pripomb. V bistvu zadnja pripomba, ki ima pravka z osebino študije. V nekaterih primerjih je res, da prihaja do razmer ker se zdi, da bo izvedba draga, vendar pa v nekaterih primerih to ni neposredno povezano z direktivo samo. Torej, če si ogledamo področje uporabe direktive, je večino področji pri izvajanju direktive takih, da nima dodatnih stroškov. To je glavno sporočilo, ki ga želim podati. Seveda pa bi cenil tudi pripombe komisije sveta in tudi kolego, seveda bom temu pozorno prisutni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Romeva. Še kdo želi posredovati? Ne? Potem pa dajmo besedo kar komisiji. Gospod Alvar Olivera je tukaj in Andreja Stein. Želite posredovati v imenu komisije? Prosim. Um, Hvala lepa. Sem pod enote za eh, enako obravnavo eh, DG pravosodje. Pravzaprav sem, sem se pogajal sa svetom v zvezi sa to direktivo. Za začetek bi rad ponovno potrdil našo zavizo k temu predlogu. Nikoli ni bilo niti sence dvoma, da ne glede na vse težave pri pogajanju v svetu, ker potrebujemo soglasno, zato da bi lahko sprejeli to direktivo, eh, bo komisija ustrajala po tem predlogu in se bo zauzemala zan ob vsaki priložnosti. Poskušali bomo izgraditi mostove, tako da bomo lahko prišli težave, ki jih imamo v svetu. To nam je uspelo v zadnjih letih. Toda, ne smo tako zelo pesimistični. Namreč, da bi se lahko splošna politična situacija eh, v uh, kratkoročno tako spremenila. Morda sem preveč pesimističen, to, da zato si bom še naprej prizadeval. Zelo sem hvaležen za podporo Evropskega parlamenta in pa za podporo poročevalca in pa odbora, kajti parlament je nenehno poskušal izvajati pritisk na drugega zakonodajalca, da bi izšli slepe ulice. In ta pritisk tudi do neke mere pojasnjuje, zakaj svet še vedno posveča nekaj pozornosti tej zadevi, čeprav ni političnega kompromisa. Svet še vedno nekaj milje ker ti nobeno predsedstvo noče prevzeti odgovornosti za to direktivo, ker ti parlament je to tako zelo močno podporo. Poleg tega to podpira tudi velika večina držav članic. Težko pa je dobiti kompromis za sprejetje. Torej, še enkrat izražam svojo hvaležnost. Videl sem, da je bila zadnja, eh, zadnji razgovor peta obletnica predloga. In takrat je parlament eh, podal eh, tiskovno izjavo in izražal pritisk vseh političnih skupin za sprejetje tega predloga. Torej, pa vsem se strinjamo sa parlamentom v tem oziru. Danes razpravljamo o presoji vpliva, torej o dopolnilni presoji vpliva ki jo je izvedlo podjetje Milieu letada. Kot je dejal poročevalec, razumem to presojo kot še en element za ohranjanje žive te razprave. In to še prispeva k dobri podlagi za to, da bomo si še naprej lahko prizadevali za to direktivo. Komisija je tista, ki mora predložiti celovito presojo vpliva z eh, vsemi analizami stroškov in koristi na vseh področjih. In zato se povsem zavedam vseh težav, ki so povezane s takšno analizo. Sodelovali smo z miljujem, zagotavljali smo informacije na podlagi naše lastne presvoje vpliva. Vse čas smo bili v stiku z podjetjem Milieu in zelo cenimo prizadevanje tega podjetja, kajti eh, uvedli so novo gradivo in predložili še nove informacije o stroških in koristih. Mislim, da se sedaj ne bi spuščal v podrobnosti presoje vpliva, to da dovolite nekaj splošnih pripomb, ki so pomembne zato, da bi lahko ocenili prispevek podjetja Miljo. Najprej bi rad povdaril oziroma ponovil to, kar je dejal že poročevalec. Ko govorimo o potencijalno pomembnih stroških, govorimo zgolj o relativno omejenem delu direktive. Torej, prvi izsledek eh, analize je, da za veliko večino eh, Eh, področja delovanja te direktive ni velikih stroškov, ki bi bili lahko potencijalni argument za to, da bi bil nekdo proti temu predlogu. Govorimo o specifičnih področjih. In nobeno presenečenje ni, da je, naprimer, um, infrastruktura, ki ni primerna za uh, invalide, nekaj, kar predstavlja visoke stroške. To bi bila torej moja prva splošna pripomba imam precej izkušen za presojanje vplivov. In na nek način so presoje vpliva vedno nekoliko pristranske, ampak ne namenoma. Če to gledamo poglavitno iz gospodarskega vidika, potem je vedno lažje opisati stroške, kot pa opisati koristi, kajti stroški so neposredni stroški, koliko moram potrošiti, da bom lahko uvedel ta ukrep. In koristi so bolj posredne in so zgolj posledice, ki šele sledijo in niso tako neposredno povezane. Torej obstaja določen trend, da pretiravamo se stroški v odnosu do koristi. In to je toliko bolj pomembno v kontekstu te direktive. Namreč stroški in koristi, tako kot to mi vidimo v. Evropske komisiji. Torej, teh dveh stvari ne moramo razumeti samo kot gospodarskih stroškov in koristi. To je zgolj en element, ki je sicer zelo pomemben v kontekstu splošne analize. To, da treba si je pogledati tudi socialne stroške in socialne koristi, prav tako kot gospodarske stroške in gospodarske koristi. In kar se tiče enakega obravnavanja oseb so socialni stroški brez enake obravnave in pa socialne koristi, če imamo okvir eh, obravna, enake obravnave, eh, so nekaj zelo pomembnega in predstavljajo veliko težo pri splošni oceni. Eh, predsednik prekinja govornika. Se opravičujem, gospod, ampak prosim, da nekoliko pohitite, kajti pred nami je še ena točka, ki jo bomo morali obravnavati. Torej, Prosim vas, da strnete svojo predstavitev v imenu Evropske komisije. Hvala lepa. Kratek bom. Druga pristranskost eh, pa je sledeča, da je gospodarski vidik pretirano predstavljen in da je premalo predstavljen socialni vidik. Kajti gospodarski stroški in koristi eh, so takšni, da jih je moč mnogo lažje kvantificirati kot pa socialne stroške in koristi. To je torej splošna pripomba. In tu se bom ustavil. Imel pa bi še eno drugo splošno pripombo. Namreč, treba je izbrati prava merila. Kaj je poskušala storiti presoja vplivov? Poskušala je analizirati stroške in koristi v primerjavi s statusom quo. Kakšne dodatne stroške in koristi bi prineslo izvajanje direktive? mislim, da imamo tu en zelo pomemben vidik in omejil se bom zgolj na ta vidik, ampak mislim, da je res poglavitnega pomena. Kaj ti vsi moramo imeti pred očmi, da že imamo zakonsko obvezo, ki se nanaša specifično na področje, kjer je milijo ugotovil največje potencijalne stroške, namreč področje invalidnosti. Tukaj imamo konvencijo Združenih narodov, ki je zavezujoča za Evropsko unijo in pa za vse države članice. Citiram iz sklepov o, iz eh, eh, presvoje vpliva milijoja, kjer milijo reče sledeče, ker so vse države članice ratificirale to konvencijo Združenih narodov, bi lahko argumentirali, da stroški, ki izvirajo iz področja invalidnosti, izvirajo v prvi vrsti iz obveznosti, ki izhajajo iz konvencije Združenih narodov. In kot, kot smo slišali v predstavitvi, so stroški, ki jih je ocenil milijo, pravzaprav stroški izvajanja ukrepa, ki pa je tako in tako že obvezen v, pod okriljem konvencije Združenih narodov. Torej, če uporabljate pravilna merila za, ko ocenjujete dodatne stroške in koristi direktive, potem levji delež uh, stroškov izvira iz obveznosti, ki že obstaja. To pa pomeni, da bi direktiva pravzaprav prenesla dodat, minimalne dodatne stroške. In to je treba imeti pred očmi, ko razmišljamo o prednostih in slabostih tega ja, konkretnega predloga. Kar pa se tiče preostalih stvari, eh, ne bom ponavljal tega, kar je povedal že poročevalec. Eh, pri nekaterih točkah presegamo meje direktive, ko naprimer govorimo o davčnih prednostih, ki so zunaj področja uporabe ali pa ko govorimo o dostopa do javnih ulic in tako naprej. Tudi tega direktiva ne bi ja, pokrivala. Naj sklenem. Ne pozabite učinkov Konvencije Združenih narodov in ne pozabite podcenjevanja socialnih oziroma družbenih koristi. Hvala lepa. Grško predsedstvo, gospod Angelilis, želite besedo? Prosim, da ste kratki, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam, da imamo danes razpravo o tem, kajti to bo privelo do večje vidnosti, prepoznavnosti te teme, kajti nekatere države bodo morda na tej podlagi a, postale bolj dejavne. Sedaj imamo predlog te direktive in kot veste, ima Grčija uh, zelo pozitivno stališče do tega, kajti naš cilj je, da bi dosili napredek pri tem predlogu. Začeli smo za razpravo v delovni skupini začetek marca. Vem, da nimate veliko časa, zato bom poskušal biti kar se da kratek. Strenjam se za analizo stroškov in pa strenjam se za razmislekom komisije. Strenjam se tudi s tem, kar je dejal poročevalec v zvezi s stroški. Nekaj bi dodal. Kot arhitekt, ki se je 30 let ukvarjal z mobilnostjo invalidov in pa za dostopnostjo zgradb in tako naprej. Da, to predstavlja neposredne stroške, ampak treba je misliti, treba je oceniti tudi posredne koristi. In te so, te izvirajo iz sprememb na zgradbah. Naprimer, eh, ko izboljšujemo dostop eh, v javnem in zasebnem prostoru. Kaj ti te izboljšave prispevajo k temu, da te osebe lahko dostopajo do trga dela, da se lahko udeležijo civilne družbe. In to ima tudi multiplikatorski učinek. Žal je to zelo težko izračunati. Lahko pa vam zagotovim, da bo Grčija še naprej delala na tem dosjeju. Ta tema nam je zelo pomembna in postorili bomo vse, kar je v naših močeh, da bi to dosegli napredek. Hvala lepa, eh, pravi gospod predsednik. Bi želeli mi to pokomentirati. A, gospod Muldar, beseda je vaša. Preden dam besedo poročevalcev. Te teme nisem tako dobro poznal, vendar sem eh, pozorno prisluhnil uh, eh, v vodu. Rad bi čestital poročevalcu za njegovo predanost tej temi, kajti uh, slišal sem zelo dobro obrazložitev, ampak nekaj me zanima. Nemčija. Nemčija ima težave z izvajanjem. Ali bi mi lahko nekdo povedal, kaj se dogaja ta hip? Poročevalec. No, najprej bom povedal tole. Strinjam se s tem, da je poglavitni sklep ta, da je treba koristi izvajanja te direktive primerjati se stroške neizvajanja. In posem se strinjam tudi s tem, da so da je koristi težje videti kot pa stroškov. kaj ti koristi nastopijo kasneje. To je res. Toda komisija in svet se strinjata. In upam, da bodo temu prisluhnile tudi vlade. Kar pa se tiče Nemčije. Paradoks je, da nemška vlada ni pravno dušena, da, da, bi, da bi to izvajali. Je pa res, da ima Nemčija v svoje države uvedene, uvedeno večino stvari, ki bi se morale uvesti pod to direktivo. To je nekoliko paradoksalno. Ampak mislim, da obstaja manevrski prostor in upam, da bodo prišlo do pozitivnega premika. Tudi sam bi želel biti tako um, optimističen kot predstavnik komisije. In upam, da bo ena od prihodnih predsedstv eh, to predložila, tako da bomo lahko zadevo sprejeli. Obžalujem dejstvo, da ne bom jaz tisti, ki bi to lahko osebno pozdravil. Toda, ko uh, bo napočil ta dan, bom zelo vesel, eh, če bom lahko prišel sem in praznoval skupaj z vami. Hvala lepa za študijo in hvala lepa vsem kolegom za upravljeno delo. Zahvaljujem pa se seveda tudi komisiji. Kajti, komisija je odigrala ključno vlogo pri reševanju tehničnih vprašanj. Kajti, predsedstva sveta se spreminjajo, komisija pa je vse čas ustrajala. Torej, to je treba priznati Evropske komisiji in to tudi zasluži pripomba z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Če nima nihče dodatnih pripomb, naj povem, da smo sicer nekoliko presegli čas eh, za to točko, ampak pred nami je še ena točka. Jan Mulder in sicer v zvezi z delegacijo na Malti v Valeti. Naša delegacija odbora Liba je obiskala Evropski azilni podporni urad. Beseda pa je vaša za predstavitev, gospod Mulder. Hvala lepa, kratek bom. Trije poslanci smo obiskali urad EASO na Malti. Lepo so nas pozdravili, sprejem je bil dober. Dobili smo vse informacije o vsem, kar se je dogajalo. Imeli smo sestanke s predstavniki, eh, veleposlaniki držav članic. Obveščali so nas o tekočem položaju na Malti, kajti Malta je majhna država, pa je prevzela zelo visok delež beguncev, ki prihajajo v Evropsko unijo. Imeli smo večer razprav z lokalno javnostjo z nekaterimi ljudmi, ki so prejeli azil na Malti. Moj vtis je, oziroma vtis eh, delegacije je bil, da ta urad igra zelo pomembno vlogo pri usposabljanju in pri zbiranju informacij in da je eh, podporni uraz dokazal, da je pomemben in dober zlasti v trenutku, ko imamo cel kup sirskih eh, ubežnikov. Hvala lepa. Dobro, pravi gospod predsednik. Gospa Macola, beseda je vaša. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Mulderju, ki je vodil to delegacijo na odličen način. Bila sem počaščena, da sem se udeležila te prve eh, misije, odkar sem v parlamentu. kajti zelo me zanima eh, položaj na Malti in pa vprašanje zadostnosti Evropskega azilnega podpornega urada. Namen urada je um, izboljšati položaj koristnikov mednarodne pomoči, ko pride iz ene države v drugo. To je bila tudi tema. Pogovarjali smo se o tem, kako bi lahko urad pomagal državam članicam, ki se soočajo s prevelikim bremenom. Uh, in prizadevati se je treba za pravično porazdelitev med državami članicami na tem področju. Hvala. Hvala. Gospod Blasi se je javil k besedi. Gospod Brons, bi kdo želel besedo? Gospod Brons. Dovolite vprašanje. Ali bi lahko pojasnili, Um, s katerimi ljudmi ste se srečali? Kakšni so bili? Ali so bili to ljudi, ki, ki so prosili za azil? Ali so bili to člani organizacij? Ali ste se srečali tudi z javnostjo, z maltežani? Kakšen je bil njihov pogled na položaj? Gospa Gijom? Ja, rada bi nekaj dodala o povezavi s tem, kar ste že povedali. Urad ima seveda zelo pomembno nalogo, zlasti, ko gre za nujno podporo državam članicam, ki se soočajo s posebnim pritiskom. To je naloga urada in to je zelo pomembno. To, da treba je upozoriti še na nekaj. Naloga podpornega urada je tudi ta, da dolgoročno podpira in sicer za metodami, za nasveti. da nudi podporo, če se pojavi specifičen problem, torej da nudi tudi posebno podporo in pomoč. Na Malti je seveda prav poseben pritisk in azilni podporni urad prispeva k rešitvam urad mora nuditi dolgoročno podporo. Tudi v azilnih vprašanjih tega ne smemo pozabiti. In sicer to eh, vidim tudi v tekstu nadaljnih dogovorov. Hvala lepa, da blazi. Da, hvala lepa. Rad bi se zahvalil Evropskemu parlamentu, ki. Eh, nenehno eh, posveča eh, pozornost azilnemu podpornemu uradu. Agencija je bila na začetku majhna. Sedaj pa dela v popolni zmogljivosti in poskuša prispevati k izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema. To bo poglavitna naloga eh, urada v prihodnih letih. Poleg tega nudimo tudi nujno pomoč in pa sistem skodnega obveščanja, zato da bi eh, izvajali 30, 33. člen Dublinske konvencije. Hvala lepa parlamentu, da ste obiskali Malto eh, in pa Evropski azilni podporni urad. Gospod Jan Mulder, vi ste bili vodja delegacije, beseda je še enkrat vaša. Hvala lepa, predsednik. Vprašanje gospoda Bronsa. Za kom smo se tam srečali? Večina osebja EASA so bili naši sogovorniki. Pogovarjali smo se z ja, veleposlaniki držav članic in oni so pripovedovali o svojih izkušnjah srečali smo tri ministre malteške vlade oziroma dva. Eh, nekoliko nagibam k pretiravanju. In srečali smo se tudi s predstavniki opozicije. Torej, govorili smo s pomembnimi politiki, potem pa smo imeli še um, um, razpravo zvečer. Um, predstavili smo svoje stališče in pa del Evropskega parlamenta. Razpravljali smo tudi z javnostjo. Tam je bilo okrog 50-60 ljudi in lahko so postavljali vprašanja. Eh, lahko so postavljali vprašanja. Razpravljali smo tudi z enim um, prosilcem za azil iz Eritreje, ki je prišel iz Libije. Uh, tam je bil ja, živel pod groznimi pogoji, potem pa je prišel na Malto in potem eh, bo šel v ZDA. Potem smo se pa zjutraj srečali z uradniki eh, azilnega podpornega urada, ki so nam pojasnili metode usposabljanja in pa to, kako pomagajo državam, ki prejmajo begunce. Potem vprašanja gospe Gujom. Ne vem, če sem jo prav razumel, ampak ta hip je mandat uh, urada zadostan, kot je dejal uh, tudi predsednik komisije. Če bodo potrebne v prihodnosti druge naloge, bo, se bodo te morda dodale, ampak tekom uh, misije o tem nisem ničesar slišal. Sem Bo odgovoril na vaše vprašanje? Ja, nekoliko bolj natančno bom, gospod Mulder. Ne šli, eh, meni ni bilo pomembno to, da bi razširili mandat uh, urada. Eh, vprašala sem, torej, uh, kaj so naloge urada, nujne zadeve, to je jasno. Morda je Malta nekoliko bolj ranljiva za to vprašanje. Uh, Ampak kako je z dolgoročnimi vprašanji, ki jih mora EASO obravnavati? In ta vprašanja tudi sodijo k mandatu. Tam sem bil samo dan in pol in težko je odgovarjati, ampak občutek imam, da urad ta hip izvaja svoj mandat. Ne morem vam povedati ničesar drugega. moral bi se posebej pozanimati, če je urad eh, zanemaril katero od svojih nalog, ampak nisem imel tega občutka. Je to to? sprašuje predsednik. Hvala lepa, gospod Mulder. Prav v pravem trenutku smo zaključili. Zahvaljujem se vsem. Znova se bomo srečali drugi teden. To imamo sestanek Libe v četrtek ob devetih. Vidimo se naslednji teden in nasvidenje.